Dobro jutro. Sem skupaj dobrodošli na današnjo sejo odbora za zunanje zadeve. Ura je 6 čez 9. Mislim, da bi moramo začeti. Če tudi je za nekatere še zelo zgodaj, lotimo se točke 1 sprejetje današnjega dnevnega reda. Če Nihče ne ogovarja, predlagam, da sprejemo dnevni red. Potem druga točka sprejetja zapisnika se je 5. februarja. Če nimate eh, pripomb, potem lahko rečemo, da je zapisnik sprejet. Do konca tega sestanka, oziroma do, do konca te seje, potem pa točka 3 sporočila predsednika imam dve sporočili. Prvič, naj vas spomnim, da iz ljudnosti naših gostov bodo glavna vrata med izmenjavom mnen zaprta. Če morate oditi pred koncem razprave, potem prosim uporabite stranska eh, vrata ob koncu dvorane, kajti res je moteče, če se vrata tu skozi, skozi odpirajo in zapirajo potem. Druga točka, prosim, po, pošljite mail tudi koordinatorjem, ker niso vsi tu, kot veste, na sestanku odbora za zunaj zadeve 21. januarja. Sem spregovoril o izvolitvi preostalih podpredsednikov našega odbora in Že sedem mesecev je poteklo, odkar smo se vzpostavili kot odbor in v teh sedmih mesecih smo edini odbor v Ruskem parlamentu, ki ima le enega podpredsednika. To pomeni preveliko breme za predsednika in podpredsednika. Uh, načeloma bi morali imeti štiri podpredsednike, zato sem na sejo 16. 16. marca dal izvolitev preostalih podpredsednikov, tako da bomo lahko končno, podarjam končno, uh, imeli popolno predsedstvo. Torej ne bomo imeli do, do nadaljnih razprav, odločitev bo sprejeta 16. marca. Pika. Prosim, da o tem obvestite uh, koordinatorja skupin in predsednika parlamenta, da smo sprejeli to odločitev. Potem točka 4. Eh, pozdravljam našega prvega govornika, Devita Bizlja, izvršnega direktorja eh, programa za hrano pri OZN. Eh, pozdravljam tudi gospod Aleziro Ferrero. Ali je tu? Ne, nije. David Bisli, dobrodošli, veseli smo, da ste danes z nami. EU in program za hrano uh, že dolgo sodelujeta v kriznih žoriščih in to sodelovanje omogoča EU, da povečuje svoje zmogljivosti dosega in učinkovitosti, ko gre za humanitarno pomoč. Hkrati pa tudi dobimo informacije glede humanitarne situacije na terenu. Današnja izmenjava mnen je prihaja v pravem času, ker bomo lahko se pogovarjali o obsegu sodelovanja med EU in svetovnim programom za hrano. Gospod Bisli prosim, povejte nam, kako ocenjujete humanitarno situacijo eh, v številnih konfliktnih delih sveta, tudi v Venezueli. Izvolite. Hvala. Najprej bom eh, nekaj uvodoma povedal, potem pa bom seveda z veseljem odgovoril na vaše vprašanje, glede katerekoli krize. Mi smo največji svet. Največja uh, organizacija za humanitarno pomoč Lani je bil naš proračun 8,3 milijarde evrov. Ko sem pred tremi leti prišel v ta sistem OZN, ki mi ni bil preveč všeč in sem bil nekoliko zadržan do tega, zdelo se mi je, da je OZN zelo eh, zadržan. In sedaj pa sem zelo, zelo navdušen, ker vidim, da je to zelo učinkovita organizacija, verjetno najučinkovitejša organizacija na svetu sem eden tistih, ki si zastavlja cilje in jih želim dosegati in kar zadeva svetovni plan za, za uh, hrano, želim dosegati cilje za vse države, v katerih smo nazoči, zato da nas ne bi več potrebovali. Vendar v svetu je vedno več kriz. Leta 2019 je bilo zelo slabo leto in leto 2020 bo še slabše če se ogledate, s katerimi krizami se soočamo, vidimo, da smo, se je naš, naš proračun povečal iz 4,5 na 8,3 milijarde evrov in ta proračun se pač povečuje zato, ker um, lahko damo zagon denarju, ki ga daja donator iz vsega sveta, ker ljudje vidijo, kako pomembno je varnost in varnost hrane. Zato so Združeni narodi sprejeli resolucijo glede varnosti in jasno predstavili situacijo in so rekli, če nimamo varnosti preskrbe s hrano, potem nimamo nobene varnosti. No, če tudi se je število prebivalcev na svetu povečala z 1,1 milijarde na 7,5 milijarde v zadnje 200 letih. No, revščina se vseeno zmanjšala. Pred 200 leti je bilo 95 eh, odstotkov revščine. Se je torej spostavili smo sistem, s katerimi smo zmanjšali revščino in eh, bogatstvo je bolj rakomerno porazdeljeno. To je uspeh, vendar. deset odstotkov ljudi živi v ekstremni revščini. Pred nek let je to bilo 700 milijonov ljudi. Torej 700 milijonov ljudi gre v posteljo lačnih. Torej revščina se znova povečuje, tudi ekstremna revščina se povečuje. Torej tu govorimo ljudi, o, o ljudeh, ki, gre, ki gredo spat lačni. To so ljudje, kateri število je, se je povečalo iz 18 na 150 milijonov. In to so ljudje, ki bodo stoli karkoli, da lahko preživijo. Se pres, mi uh, v našem programu prehranimo veliko ljudi in če bi vas uh, hranil dve, tri leti, uh, dve, tri leta, ali mislite, da ne bi vedel, kaj se dogaja pri vas doma? Seveda vemo potem, kaj se dogaja. Vidimo premike, vidimo, kaj se dogaja z ISISom, z Boko Haramom, kaj se dogaja z begunci. Mi vse to vidimo, kajti mi smo na terenu z ljudmi, ki so izpostavljeni krizam, ki so izpostavljeni humanitarnim nesrečam ki so uh, izpostavljeni ranljivim vladam ali kombinaciji vsega tega. Torej, zakaj je prišlo do poraz, porasta revščine? Primarno zaradi konfliktov. Naj gre za Sirijo, Irak, Severno Nigerijo. No, druga, drugi razlog so pa podnebne eh, razmere, orkani, cikloni in tako naprej. Zak, potem so suše, poplave. torej, če se gledate uh, povprečne številke, vidimo, da ni bistvenih sprememb, vendar prihaja do večjih ekstremov, do večjih poplav, do večjih suš in zato eh, na milijone ljudi zlasti v Sahelu je prizadeti zaradi podnebnih sprememb. Torej, če to vse upoštevate, konflikti, Eh, podnebne spremembe, ekstremistične skupine. Recimo, če vidite, kako se ISIS sedaj brati z Boko Haramom v regiji Sahel, potem vidimo, zakaj se ta regija recimo eh, destabilizira. Če bi mi pred dvema leti rekli, kaj so uh, dobre novice, ne bi rekel, da bo Sudan svetla luč v Afriki, vendar res sedaj po vseh naših prizadevanjih menim, da je Sudan na čudežni točki v svoji zgodovini in sem zelo optimističen, pa tudi zaskrbljen. Optimističen sem zato, ker se mi zdi, da se je vodstvo sestavilo in da želijo storiti to, kar je prav. Vodstvo Sudana in upornike in predstavnike Južnega Sudana sem vprašal, kako sodelujejo in vidim, da sodelujejo. Torej, um, vodja upornikov in predsednik vlade sodelujeta, vendar sem pa tudi zelo zaskrbljen, ker nisem prepričan, če mednarodna skupnost temu sledi, zato da bi stabilizirala ta ranljiv začetek če mi ne bomo vstopili, potem se lahko ta situacija poslabša in bo slabša, kot je bila prej. In če se to zgodi, potem bomo spostavili izjemno slabe eh, situacije v tej regiji. Eh, Somalija je ranljiva, Etiopija je eh, zelo ranljiva, v Burkini Faso so težave, v Maliju in Nigru tudi. In torej, dinamika v regiji Sahel je takšna, da recimo je že pred nekaj meseci bilo obmorjenih na tisoče ljudi. Šole se zapirajo, bolnišnice se zapirajo zaradi ekstremističnih skupin. Pred dnevi sem prebral poročilo o tem, da naj bi ZDA umaknile svoje vojaške sile. Takoj sem poklical svoje znance v različnih odborih in sem jim rekel, če boste to storili, bo to katastrofa. Moja vloga ni zagotavljanje varnosti v smislu vojaške varnosti. Jaz sem zadolžen za varnostne skrbe s hrano, vendar če nimamo eh, celovite varnosti, potem bo eh, Sahel eh, eksplodiral torej, sam poznam situacijo na obeh stranih uh, uh, ulice Pennsylvania Avenue. Leta 2016 smo imeli 5,9 eh, milijarde v proračunu. Sedaj pa je prispevek ZDA 3,4 milijarde evrov. In to je sporočilo Trumpa in republikanskih voditeljev. In eh, rekli so nam, da razumejo položaj na Bližnjem vzhodu, v eh, Sahelu in tako naprej. In rekel sem jim, da Evropska unija, eh, Nemčija, Združeno kraljestvo bodo povečale svoj prispevek. In hvala, lani je Evropska unija dala 600 milijonov evrov EU in države članice pa sko, skupaj 2,5 milijarde evrov. Torej, mednarodna skupnost povečuje svojo pomoč. Slabe novice pa so to, da to ni dovolj. Evropska unija, države članice, Združene države in drugi mednarodni akteri bodo morali povečati Eh, pomoč, ki bo najvišja od druge svetovne vojne naprej. Potrebujemo denar za stabilizacijo afriških držav, ki se soočajo z izjemnimi krizami. In če tega ne bomo storili, potem bo prišlo do katastrofalnih posledic. Eh, v Siriji se nismo spopadli z razlogi za krizo. Naj vam povem nekaj razlogov. Če želimo podpreti srca v seli, to stane okoli 50 centov na dan, kar je dvakrat več kot običajno, ker je to počvano območje in je logistično, logistično dvakrat dražje. Če sirec živi v Damasku, eh, potem to stane okoli 50 centov na dan na osebo. Poleg tega, srce ne želijo zapustiti svoje domov ko opazujete begunce in notranje razseljene osebe, potem vemo, da se eh, ljudje pravzaprav premaknejo dvakrat ali trikrat v svoji državi, preden zares zapustijo svojo državo. Ne gre za Čad, Niger in tako naprej. Se ljudje ne želijo uh, zapustiti svojih domov, če niso to prisiljeni. Torej, moramo odpraviti uh, razloge za to, zakaj morajo ljudje zapustiti svoje domove. Torej, vidite, kaj se dogaja pred vami, uh, vidite, kaj se dogaja glede koronavirusa, glede Idliba v Siriji. Skratka, uh, hrana je orožje miru, to vedno pravim. To je uh, orožje za uh, spravo. To je, boje, to je orože proti ekstremizmu, proti migracijam zaradi potreb. Zato je zelo pomembna vaša pomoč, pomoč zelo potrebna. No, lahko bi vam še veliko povedal glede teh kriz. Gotovo imate vprašanje glede jemna, Severne Koreje, Venezuele in tako naprej. Z veseljem vam bom odgovoril. Vem, da nimamo dovolj časa danes do povdne, vendar eh, gospod eh, predsednik, gospod predsedujoči, ne vem, kako vam rečejo. Torej, povabil bi vas, da pridete v Rim, da uh, vidite, kakš, da pridete k nam, da vam predstavim recimo poti tih otapsov, trgovine z drogami, uh, migracije in tako naprej. Torej, da vidite, kaj se dogaja na terenu. Naj no, ja povem eno kratko zgodbico. Kaj je zgodovinsko? smo dobavljali surovine, sedaj pa je drugače. Sedaj živimo v drugačnem svetu in programi so bili vzpostavljeni v 50-ih, 60-ih, 70-ih, ko smo pač razmišljali o humanitarni eh, pomoči in razvojni pomoči. Sedaj pa želimo vlade spodbujati k temu, da bodo čim bolj fleksibilni, kajti danes se lotevamo problemov drugače kot pred 30-40 leti. Eh, in potrebujemo več eh, fleksibilnosti za doseganje ciljev. Recimo v Sahelu smo lahko porabili humanitarno pomoč in delali z upravičenci. Torej, upravičenci ne želijo pomoči, vendar želijo preživeti. Torej, mi damo uh, hrano, hkrati pa pomagamo upravičencem uh, da znova začne uporabljati svojo zemljo, zemljo in smo rehabilitirali uh, uh, prst v velikosti polovice površine Belgije. Torej, poslali vam bomo video, na katerem prikazujemo, kako rehabilitiramo uh, rodovitno prst. Prav tako sodelujemo z ženskami, uh, ki so bile eh, pravzaprav zatirane, vendar sedaj so ženske ponosne, ker sodelujejo z našim programom in delajo na zemlji, ki smo rehabilitirali. In te ženske sedaj to hrano tudi prodajajo. In torej mi na ta način eh, torej jim pomagamo, poleg tega še pomagamo eh, v šolah, dajemo Eh, šolam na voljo eh, obroke. In kaj se zgodi? Zmanjša se, zmanjšajo se migracije, zmanjšajo se prisilne poroke, zmanjša se um, to, da bi se ljudje pridrževali Isusu. Isus. Skratka, vsa ta pomoč eh, pomaga. In torej, ceneje je pomagati odpraviti razloge za težave, kot pa posledice težav. Torej, vsem je v interesu za to poskrbeti. Sedaj pa sem vam na voljo za vaše vprašanje. Hvala. Hvala za te uvodne eh, besede imamo pol ure časa za izmenjavo mnen z našim gostom, ki je izvršni direktor svetovnega programa za hrano. Naj povem, da je zanimivo, da ste spregovorili o Sudanu na ta način, kaj ti mi bomo šli aprila na obisku v Sudan, delegacija našega odbora in to je seveda zelo zanimiva država in zelo dobro, zelo optimistično je bilo slišati to, kar ste rekli v primerjavi s tem, kar ponovadi slišimo ali beremo glede Sudana. Prosim, da se držite treh minut, vsak govornik, najprej gospod Kibir za ELS, izvolite. Hvala lepa, zelo impresivno to, kar počnete. Imam le nekaj preprostih vprašanj. Sedaj ste rekli, da se proračun povečal iz 4,5 na 8,5 milijard. Kaj bi si vi želeli, kakšen proračun bi radi sedaj imeli? Drugo vprašanje, glede podnebnih sprememb. Kakšne so vaše napovedi? Če se strinjamo, da se podnebne spremembe dogajajo in da gre do temperature gor, ali to pomeni, da bodo afriški programi večji? Recimo, kakšna bo situacija čez deset let? Ali imate kakšno oceno? Kakšen proračun boste potrebovali čez deset let za to, da bi stabilizirali situacijo? Bi odgovorili takoj? Uh, gospod predsednik vlade pravi govorec je, mislim, da je odgovor verjetno 12 uh, eh, milijard evrov, vendar to je pač uh, v v okviru humanitarne pomoči, pomoči. Če gre pa za razvojno pomoč, potem je to seveda več denarja na začetku in potem manj kasneje. Kaj ti mi vidimo, eh, da če recimo pomagamo na ta način, potem to drugače. Torej, Eh, drugače, če imamo recimo kakšen ciklon v Mozambiku in potem je treba nujno hitro pomagati. No, recimo za to bi potrebovali 12 milijard evrov. Potem podnebne spremembe. Takole rečem svojim prijateljem, ki imajo drugačne poglede glede podnebnih sprememb. No, glede razlogov se ne bomo prepirali, vendar lahko vam povem, kaj se dogaja na terenu. Lahko vam povem, kaj mi vidimo na terenu. Mi lahko rečemo, da čez 20-30 let bo 200 eh, milijonov ljudi notranje razseljenih ali drugače razseljenih uh, ljudi na svetu. Sedaj je 95 milijonov evrov zelo prizadeti zaradi podnebnih sprememb, 27 milijonov evrov strada samo zaradi podnebnih sprememb. Od 115 milijonov, ki sem jih preomenjal, kaj bi mi želeli doseči? Recimo v Afganistanu, v Mazare Šarifu, bi mi tradicionalno prinesli surovine in bi jih dali ljudem. V Mazare Šarifu bi pač eh, dali ljudem uh, hrano potem, ko bi jim poplave odnesle uh, pridelek. No, kaj pa sedaj storimo? Uh, mi se, se, se stanemo s kmeti v rodovitnejših delih eh, Afganistana, od njih odkupimo predelke in na ta način lahko te kmetje kupijo več urodja, zaposlijo več in torej isti denar uporabimo drugače in mu damo dodaten vzvod. No, potem pa ta predelek, ki smo jo kupili v Afganistanu, Eh, damo tistim v Mazari Šarifu, z njimi pa sodelujemo zato, da se lahko bolje obvarujejo pred eh, poplavami in jim pač pomagamo recimo pri eh, odvodnjavanju poplavnih voda, prav tako pa jim pomagamo pri namakanju, ko pride do suše. No, in kmetje so potem zelo ponosni na to, ker vidijo, da tudi njihovi otroci več ne zapuščajo domov, ne pridružujejo se talibanom ali drugim upornikom, kajti sedaj vidijo upanje, ker se znajo zavarovati pred sušo z namakalnimi napravami in pred poplavami se tudi znajo varovati z sistemi odvodnjavanja. Torej, tako delujemo. No, mi smo eh, šest milijard eh, drevez zasadili, eh, rehabilitirali smo okoli 15 tisoč kilometrov cest, torej sodelujemo z upravičenci in zgradili smo ogromno vodnih kanalov, tako da pač pomagam ljudem. Lahko se pogovarjamo o tem, zakaj prihaja do podnebnih sprememb in lahko morda iščemo rešitve, vendar ljudje na terenu bodo umrli, če ne bomo ne mudoma ukrepali. Zato pač mi nudimo kratkoročne rešitve za to, da lahko preživijo. In to je zelo pomembno in pomeni veliko razliko glede na situacijo pred nekaj leti. Torej, mi preoblikujemo programe in prosimo ministrstva, da nam omogočijo več fleksibilnosti s sredstvi za to, da smo lahko bolj iznajdljivi, ko gre za iskanje rešitev. Kaj ti ni vse tako preprosto, kot je bilo pred 30 leti. Hvala. Pa Šimiševič, SND, izvolite. Uh, Spod Šimiševič. Hvala. Delegacija našega parlamenta je obiskala sedež eh, Združenih narodov lani oktobra in namestnik generalnega sekretarja, pristojen za isto področje, je imel zelo zanimiv nagovor in naj povem, da to, kar ste vi danes predstavili, je ne le zanimivo, temveč tudi zelo pomembno in pripričan sem, da delovanje Združenih narodov je zelo pomembno na tem področju. Imam dve vprašanje. Prvič. Na mesto tradicionalne pomoči v obliki hrane pogosto podpirate e, rešitve e, z denarjem in po katerih merilih se za to odločite? Potem drugič omenjali ste Severno Korejo. No, to, sem, eh, to me je nekoliko presenetilo, to je nekaj novega za me. Ali mi lahko poveste kaj več glede tega? Se boste tako zvali? Ko sem prišel pred tremi leti na to delovno mesto, sem imel veliko pomislek glede denarja, ker lahko pridejo, ker lahko pridejo napačne roke. Vendar, ko so mi razložili, kako se denar uporablja in kakšne so priložnosti za to, da zagotovimo, da pride denar v prave roke, takrat smo imeli okoli 100 milijonov eh, denarnih transferjev, da, danes pa je takšnih transferjev 2,1 milijarde dolarjev. Naj vam dam dober primer v Jemnu. Huti tam povzročajo težave in potem cene hrane gredo gor, tako kot v Siriji. Ne bom šel v detajle, vendar če mi lahko tam na določenih območjih pridemo in damo denar, ne pa hrano, in poskrbimo za to, da je vsak upravičenec res pravi upravičenec, kajti mi nahranimo 12 milijonov jemencev od 30 milijonov jemencev. Torej 17 milijonov jemencev dobijo hrano na trgu in tam so cene hrane zelo visoke. Če mi imamo denar, ki temelja na denarju, bo ta program spodbudil lokalno gospodarstvu in bodo šle cene hrane dol. Tako bodo, bomo pomagali tudi preostalim 17, 17 milijonom. Torej, zgodovinsko gledano je bila pomoč vedno v obliki surovin. Danes pa je okoli 60 odstotkov pomoči v obliki denarja. Torej, Eh, damo denar tam, kjer je to smiselno, ker smo na ta način bolj fleksibilni. Torej, mi od vlad prosimo denar, kajti če nimamo dovolj podpore, seveda vzajemo karkoli lahko, vendar z denarjem pogosto tudi krupimo hrano, kajti v ločnih okoljih, kot recimo v seriji, ni trga. In če ni trga, potem je treba pripeljati živila. In če je trg dovolj stabilen, in lahko poskrbimo za to, da ne pride do kraje ali eh, zlorab, potem damo na voljo denar. Biometrika nam tu pomaga. Mi smo uspeli digitalno podpisati že 50 milijonov upravičencev in to eh, seveda skrbi za radostojnost naših eh, dejavnosti torej uporabljamo biometrične podatke tako za hrano kot za denar, vendar sistem je veliko bolj eh, pošten, če uporabljamo še biometrične podatke poleg digitalnih podatkov. Torej imamo parametre za vsako državo in eh, eh, to bi kak strokovnjak lahko bolje razložil kot jaz. Recimo v Libanonu, če bi dali živilo v Libanon, bi lahko nahranili milijon ljudi. Če bi se omaknili iz Libanona, bi lahko prišlo do katastrofalnih gospodarskih posledic. Vendar mi imamo tam sistem uh, denarnega uh, transferja. Torej, če bi ponudili hrano, bi prišlo do uh, težav za uh, uh, druge prebivalce Libanona. Torej, mi to vse preučimo in potem tudi vidimo, kateri donator je pripravljen sodelovati. Recimo v Libanonu smo identificirali okoli 500 majhnih trgovin in sirski begunci z digitalno kartico, ki je veti kot kreditna kartica, ki je biometrična ali pa tudi ne, in lahko v tej trgovini pač kupijo toliko in toliko kosov živila. Vendar na ta način se tudi stabilizira eh, situacija v Libanonu. Prav tako pa je begunec bolj svoboden in ima bolj normalen način življenja na ta način. Severna Koreja. Severno Korejo se pogajamo in z nekaterimi velikimi donatorji, ki imajo največji vpliv v Severni Koreji. In po oceni, ki smo jo upravili poleti, začetku jeseni, je bila Severna Koreja zelo zaskrbljena zaradi svojih razmer. Sestajali smo se z njimi, pogajali smo se z njimi, glede dostopa, ker ti donatori so bili zelo zaskrbljeni, da bi namenniki dobili hrano na mesto, da bi seveda prišlo do vaškega spora. Potem smo imeli podrobna pogajanja in zelo blizu smo bili zaključku, potem pa je Kitajska dala na razporago 100 tisoče kubičnih metrov blaga in potem smo takoj prenehali z našo vlogo. Ne vem pa, danes in ta teden delamo na tem, ali so se razmere izboljšale, kar se tiče Kitajske, ki donira blago, ne vem, kje so. V tem trenutku skušamo oceniti razmere. Koronavirus je ustvaril pomemben tok blaga in storitev v regiji. Tako da sedaj smo spet pri tistem, kjer smo bili. Počnemo to, kar smo počeli. Južna Koreja je ponudila 50 tisoč metričnih ton blaga, ampak Severna Koreja zaenkrat ne želi sprejeti. Kitajska, Švica, Rusija, Švica in Švedska ponujajo ogromno sredstev pri naših operacijah smo še vedno največji, razen Kitajske, pri pomoči Severni Koreji. Hvala lepa. Hvala lepa. Renew ni, tako da gospa Langenzip, zeleni. Hvala lepa. Naj spregovorim v nemščini. Prosim, nadajnite si slušalke. Hvala lepa za vaše uvodne besede, hvala lepa za vaše poročilo. Naj se dotaknem Sirije. Vojna v Siriji ostaja geopolitično motivirana, nadomestna vojna, to ni državljanska vojna, to je vojna, kjer je 900 tisoč ljudi izbežalo, 60 od teh je mladih in otrok. Sami ste beg iz Idlipa, pravzaprav, območje deeskalacije opisali kot eno najbolj nevarnih poti. Ah, no oh, Ni angliškega tolmačenja, tehnične težave. <laughs> Še enkrat od začetka. <laughs> Herzlichen Dank. Could the English trans interpreter say something? No. Okay. No. No. no. Zdaj urejeno? Prav. Odlično. Now it's working. Deluje? Ja? Dobro, bom začela še enkrat. Vojna v Siriji torej namestna vojna, to ni državljanska vojna, kot se to pogosto imenuje. Tukaj govorimo o 900 tisoč beguncev, 60 odstotkov je mladih in otrok, ki jih javnost skoraj ne zaznava, sami opazujete beg iz Idlipa, to je tako imenovano moče deeskalacije, je eden, ena najnevarnejših stvari, ki jih lahko naredimo. Vi kot organizacija za pomoč, ena globalno največjih, pomagate 1,1 milijona ljudi vsak mesec na severo-zahodu. Dosežete 6 milijonov tudi v sosednjih državah, tudi tam, kjer so, tudi v sosednjih državah, kjer so prizadeti. Kako torej ravnate z razmerami in dilemo, da Turčija proti vsem dogovorom prosta taborišča želi zgraditi na sirskem ozemlju za 10 tisoč ljudi s prijazno pomočjo Nemčije, ki to tolerira, bom rekla. Moje vprašanje, je to uh, za vas edino pragmatična, edina pragmatična rešitev za to katastrofo? Kateri so tisti konkretni izzivi, s katerimi se soočate vsak dan? To je prvo vprašanje. Drugo, trenutno se spet pojavlja zahteva po humanitarnih koridorjih. Kaj menite, ali je to uresničljivo, katere konkretne parametre bi potrebovali za to. Prav tako je govora o rdečih linijah. Vsaka predstavnica, visoki predstavnik EU je upozoril na to v ravnanju Sirijo. Ne bo pomoči, ne bo podpore pod režimom Asada. Kako realistično se vam to zdi? Kaj pomeni ta rdeča linija za vas in vašo organizacijo? To so moje vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Predlagam, da bomo sedaj vzeli dva skupaj in potem bo gospod Bizli lahko zaključil. Gospa Fotiga. Thank you, chair. Execute. Hvala lepa. Hvala lepa, izvršni, izvršni direktor. Hvala lepa, da ste prišli k nam v Evropski parlament. Hvala lepa, res prisrčna hvala vsem vašim sodelovcem. Resnično smo pod otisom zaradi vseh vaših dosežkov svetovnega programa za hrano. Tudi zato, ker vemo, da je bilo kar nekaj težav, zgodovinsko gledano. Tako da trenutne dejavnosti so zelo, zelo impresivne. Naj nadaljujem tam, kjer je prejšnja govornica končala. Naj omenim raznolikost akterjev v Siriji dan danes. Kakšne možnosti vidite tukaj, da bi se lahko učinkovito odzvali na krize, kot so v Idlibu, ker moramo zagotavljati zelo veliko različnih storitev, ne samo hrano, ampak tudi ogrevanje. To je resnična humanitarna kriza. Podhranjenost je zelo navzoča. in to lahko povzroči tudi razvoj določenih epidemij. Po drugi strani pa imamo v Afriki amerikanska prizadevanja Kitajske, zelo so angažirani. Kaj menite o krizi, ki je povezana z vašo dejavnostjo? V primeru povečanja epidemij na tem območju, seveda moramo upoštevati tudi to, da eh, zdravstvenega varstva pravzaprav tukaj ni. In potem, ali imate posebne programe za otroke, ki so hudo podhranjeni? Videli smo manjše programe na vzhodu Konga v prejšnjem mandatu. Mislim pa, da bi bilo izjemno pomembno uporabiti drugačen pristop. Ne gre samo za to, da ponudimo hrano. In še zadnji govornik, Chris Peters. Hvala lepa, predsednik. Najprej naj čestitam izvršnemu direktorju za vso dobro delo, ki ga je upravil in gotovo bo tako tudi v prihodnje. Zdaj pa zelo aktualno vprašanje. Če sem prav razumel, obstaja v Somaliji, Etiopiji, v Keniji veliko težav zaradi prevelikega števila kobilic. 15 milijonov kobilic vsak dan poje 200 ton. In to je nov fenomen. Je to nekaj, če se srakolotite tudi vi? je to vprašanje podnebnih sprememb, kako se lahko izognemo takim velikim katastrofam, kaj te več kot 15 milijonov ljudi je sedaj brez hrane. Hvala lepa. Zadnji krok, potem pa moramo 9.55 zaključiti. Sirija najprej. Sirija razpada v tem trenutku. Znotraj Sirije podpiramo med 4,5 do 5 milijona ljudi. 2018 in 2019 zaradi naših dejavnosti smo znižali cene blaga. To je pomagalo tudi drugim v državi, ki je 22 milijonov ljudi, ampak ker se kriza slabša, sedaj spet cene naraščajo, tudi za ostanek države je to država. Dostop do večine drugih področji v državi se je zboljšal, predvsej ne glede na politiko, ampak v, na območju Idliba pa je to nekaj, kar se spremlja vsako uro, ne vsak dan. Vaške operacije se spremenjajo vsako uro, tega tukaj ne morete videti, ampak v bistvu je to zemljevid Sirije in Turčije, ta roza območja so pod nadzorom sirske vlade potem imamo tukaj opornike, pa turške in potem turške sile, pa potem mejno območje. Ampak tukaj moramo manjšati spor, ko prinašamo hrano. Ne glede na to, kdo je v sporu, Sirci, Rusi, Kurdi, kdorkoli že, Hutici, kjerkoli že je vojna, ne moremo kar tako poslati tovornjake brez voznikov. Moramo iti, prek frontnih linij. Približno 850 milijonov ljudi, oprostite, 850 tisoč ljudi pomagamo na območju Idliba. Veliko jih je bilo razseljenih nedavno. Od 850 do 950 tisoč jih je bilo razseljenih na območju Idliba. To je zelo kompleksna situacija. Večino hrane, ki jo dovažamo v Idlib, prihaja z turške strani. Torej, kako dovažamo blago v Sirijo, naš dostop je, dostop za nas je temeljna težava za to območje. V tem trenutku se pogajamo, počnemo vse, kar je v naši moči. Tudi sam načrtujem naslednjih dveh tednih potovanje tja. Koordinator za humanitarno pomoč tudi želi oditi na nujno pot. Izjemno ga skrbijo razmere na terenu. Če spoh ne omenjam temperature, vremena nekateri umirajo samo zaradi vremena, ker je pač hladno ni dovolj šotorov. Ljudje iščejo vsakešno pot za izhod iz zelo težkih razmer. Lahko bi še nadaljeval v Siriji. Približno 5 do 6,5 milijona ljudi, Jordanija, Irak, Turčija, tudi v sosednjih državah, Libanonu je prizadetih. In pomagamo tudi njim. Koronavirus. Ne zaveda se veliko ljudi, da je svetovni program za hrano. No, dobro, malo ljudi sploh pozna svetovni program za hrano. Smo pa globalno največji eh, na področju humanitarne pomoči. Ampak, ko smo imeli ebolo ali ko imamo sedaj koronavirus, ko postane to pandemično, ko je v Afriki, smo mi tisti mehanizmi, ki to skuša zadržati v okvirih. No, pomagamo z materialom. In to seveda govorim zelo nasplošno mi skušamo to zadržati, da bi zmanjšali premik ljudi na teh območjih, da bi ostali tam, kjer potrebujejo podporo in jo nudimo in zmanjšamo tveganje, da bi se to širilo. Huda podhranjenost je resno vprašanje. Z UNICEF-om zelo dobro sodelujemo. Izvršni direktor, ne vem, če ga tako imenujemo, izvršna direktorica, je odlično upravljal, odlično delo. Naše sodelovanje je fantastično. V zadnjih nekaj letih evropska podjetja, DSM in nekatera druga, naprimer, namesto da bi kupovali določene proizvode za hudo podhranjenost in jih potem transportirali v Afriko, prosimo, da bi velika podjetja, da bi podjetja prišla v Afriko in investirala, tako kot smo storili v Ruandi. Mi, sedaj evropska podjetja zaposlujejo 600-800 ljudi, potem imajo podpogodbe z manjšimi kmeti in to ustvarja ekonomske priložnosti. To je ta posebni postopek za hudo potrajnost in uporabljamo posebne proizvode, ki potrebuje tak tip hrane. Sedaj znotraj Afrike kupujemo za 1,6 milijarde evrov dolarjev blaga in storitev, ko skušamo stimulirati lokalno ekonomijo, skušamo podpreti, ustvariti nove sisteme, kubilice. Verjetno niste videli tega, ampak poslal sem čuk pred tremi dnevi. 67 milijonov dolarjev potrebovali sedaj po te kubilice ali pa 1,1 milijarde čez 6 mesecev. To je vaša izbira. 67, 67 milijonov ali 1,1 milijarde. Sahel, Etiopija, Kongo, Bližnji vzhod. Nimamo 1,1 milijarde evrov, da bi to porabili tam. SZO je vodilen pri kobilicah, ampak mi pa smo tisti operator, ki lahko višamo obseg in lahko ponudimo dostop do naših virov, do letal, tovornjakov, logističnih sistemov, premi goriva, oskrba, vse, kar potrebujejo. Pogovarjamo se s Kenijo, Ugando, zdaj. Ne vem, če ste videli poročilo, danes to podne, ampak sedaj so kubijete na jugu Sudana, kjer so že, seveda, imeli velike težave zaradi poplav in sporov. Južni Sudan, mislite si, ne more biti slabše, zdaj pa so prišle še kubilice. Koronavirus je v Afriki, morda ste videli poročilo en primer v Kajru, ne morem si skener rečeno predstavljati. In tukaj seveda nimam dokazov, veliko kitajskih delavcev v Afriki. Ne morem si predstavljati, da gripa v narekovajih že ni v Afriki, vsaj v nekaterih državah Afrike. Je, ni, ne vem. Če bo prišlo do pandemije, bomo potem aktivirali nove etape operacij. Se že pogovarjamo z državami, kaj bi bilo potrebno storiti glede tega te potencijalne pandemije. Veliko ljudi je pozabilo na pršičo kugo, tičo gripo. To je bilo veliko ljudi drugot. Veliko stvari se dogaja po svetu, od požarov, virusov, poplav, vulkanske dejavnosti, ki tresajo zemljo na različnih lokacijah. Imamo veliko potresov, torej človeški spori, In zdaj se zdi, da je zemlja nekoliko jezna in veliko dela bo pred nami 2020. Če pa bomo strateško ravnali z našimi sredstvi, z našimi programi, lahko zagotovimo stabilnost na področjih, ki vplivajo na narode po svetu. In zato sem prejšnji vikend, ko sem se pokvarjal z voditelji Nemčije, drugih držav EU in tudi ZDA, smo ugotovili, da je varnost pa srba s hrano ključna za potrebe ljudi po svetu. In desnično mislim, da imamo rešitve za to, da zmanjšamo migracije. In potem, če nam to uspe, imamo, uspe, imamo potem samo še migracije po izbiri, ne pa zaradi nuje, ker bodo sedaj želeli starši ohraniti življenje svojih otrok. Torej, kubilice, virusi in upamo, da so to te zadnje dejavnosti, ampak bojim se, da je to samo vrh ledene gore za 2020 torej Evropske unije in Evropskim državam. Gospod predsednik, hvala lepa za vašo podporo. Naj pa ponovim prošnjo začetka. Prosim, pojte na teren z, mani, z nami. Južni Sudan, poglejte si, kaj počnemo, kako, se, kako so dolari, ki jih porabimo, neverjetno učinkoviti. In še zadnja pripomba, in to je verjetno največja prošnja. V sistemu ZN, v tem multilateralnem kontekstu, se mi zdi največja težava ta, da veliki donatori ZDA EU ravnajo prečločeno. Moramo biti bolj strateško. Nemčija počne nekaj tu, ZDA nekaj tam, Združeno kraljestvo tam, EU pa tu. To nam ne bo prineslo dolgoročnih rešitev. Potrebujemo več strateškega, celovitega načrtovanja, še prav posebno za krhke narode v Afriki. Če lahko sodelujemo bolj strateško, potem resnično mislim, da bomo lahko omen obseg denarja, ki ga imamo, uporabljali bolj učinkovito, ker imamo mostove, šole doma, zakaj bi pošiljali denar v Čad ali Niger. Če tega ne boste storili, sta težko, bo to potem stalo 100 tisočkrat več, ker se ne boste lotili težav pri izviru. Torej, hvala, da ste prisluhnili, zdaj pa smo na voljo seveda za vsa vprašanja, za dialog na kakršen koli način. EU, komisija, države članice so naši veliki zavezniki in potrebujemo jih. Hvala lepa, predsednik. Hvala vam. Mislim, da je to bilo zelo zanimivo. In če obstaja konkretna točka, ko govorimo o tem, ko bomo šli v Sudan, verjetno tudi ad hoc misijo Libanon, to še moramo razjasniti s koordinatorji, moramo seveda biti v stiku tudi z vašim programom za hrano. To je bilo zelo zanimivo. Hvala lepa za vaš prispevek, hvala lepa gospodu Bizliju za prihod. Imajte lep dan v Bruslju. Thank you.